V Evropskem parlamentu, gospod predsednik, dobrodošli. Po 18 letih zaszczyt i przyjemność dla mnie. Szanowny gospod predsiednik, lepo pozdrawieni med nami. Pozdrawiam predsiednika Josea Ramosa Orto. Nekateri v tej dvorani se spomnite njegovega obiska pred 18 leti. Takrat je spregovoril na temo razmer v vzhodnem Timorju, v našem pododboru za človekove pravice. Svobodni vzhodni Timor je bil takrat še zgolj v načrtu in le nekateri pogumni posamezniki, vodje opozicije, so lahko glasno izražali takšne vizionarske načrte. Kot predstavnik in aktivni član opozicije se je nam v Evropskem parlamentu gospod Jose Ramos Horta predstavil kot glavni proponent vzhodnega Timorja. To je bil načrt miru v petih točkah. Umik indonezijske vojske, ponovna vzpostavitev veljave človekovih pravic, izpustitev političnih zapornikov, namestitev sil OZN na vzhodnem Timorju in na zadnje še referendum za leto 1999. Demokratična skupnost je ta pomemben načrt sprejela. Leta 1996 je predsednik Jose Ramos Orta in Don Carlos Filip Jimenez Belo prejel Nobelovo nagrado oziroma skupaj sta prejela Nobelovo nagrado. Sedanji premijev vzhodna, vzhodnega Timorja, Šenan Guzmao, pa je tri leta kasneje prejel našo nagrado Andreja Zaharova. Leta 1999 je potekal referendum na vzhodnem Timorju, rezultat je bil pozitiven, torej za neodvisni vzhodni Timor. Začela se je trnova pot boja z revščino in eh, spravo v vzhodnem Timorju, kar ni bilo enostavno. Začela se je pot izgradnje institucij in pa ustvarjanja civilne družbe. Evropski parlament je vsekakor zelo podprl aktivnosti predsednika in oblasti v vzhodnem Timorju. Državljanske sloboščine so se leta 2002 v polni meri vrnile v to državo. Vizija in pa izkušnje predsednika so pomembne ne le za vzhodni Timor. Danes predsednik obiskuje številne države v razvoju na različnih celinah in kaže na to, da vendarle je pot tudi za revne države, da ponovno omogočijo boljše življenje svojim državljanom. Gospod predsednik, z velikim veseljem vas prav toplo pozdravljam tu med nami in vam tudi predajam besedo. Izvolite. Spoštovani gospod predsednik, dame in gospodje, svoj nagovor bom začel v angliščini, potem pa bom prešel na portugalščino in potem zopet nazaj na angliščino. Lahko bi vas sicer nagovoril v petih evropskih jezikih, vendar tega ne bi storil, ker se bom samo zmedel samega sebe, tako da se bi držal dveh angliščine in portugalščine. Hvala za ta privilegij, da lahko nagovorim ta visoki zbor, ki poseblja evropsko bogato kulturno raznolikost in eh, demokratično politično kulturo in njene institucije. Moje občudovanje Evrope in eh, njenih institucij, ki ste jih ustanovili, moje občudovanje poti, ki, stoje, ki ste jo prehodili od neenotnosti eh, in vojne v smer enotnosti, partnerstva, miru, demokracije, vključenosti in blaginje, kakor tudi vaše vere v solidarnost med ljudmi, je mene kot dobitnika Nobelove nagrade za mir leta 2008 prevedlo do tega, da sem Evropsko komisijo imenoval kot kandidatko za prejem Nobelove nagrade za mir. Na eni strani sveta imamo velik vpliv in dolgo senco edine preostale vele sile. Na drugi strani pa je Azija z dolgimi sencami dveh poralejočih se azijskih velikanov, ki gledata na celotno regijo. Omes pa je lahko Evropa kot most most, ki lahko povezuje vse v novem partnerstvu za mir in blaginjo. Ta Evropa, Evropa vključenosti, sega od prelepe obale Atlantika, od Portugalske do roba naslednje celine, kjer se začne Azija. Ko govorim tu danes pred vami, naj povem, da sem še posebej hvaležen temu visokemu zboru in številnim njenim spoštovanim članom Evropske komisije in še posebej njenemu predsedniku, našemu prijatelju Žuzeju Manuelu Durao Barozu, ki so več kot oziroma ste več kot 30 letja stali nam ob strani v našem dolgem boju za svobodo. Kot mlad politik in diplomat, najprej kot državni sekretar, potem zunanje minister in kasneje kot predsednik vlade Portugalske je bil gospod Barozo, modr in eh, strasten zagovornik vzhodnega Timorja in pa tudi preostale Azije, Afrike in Latinske Amerike. Ampak eh, ne bi bil pošten, če se ne bi zahvalil številnim poslancem in poslankam v Evropskem parlamentu, na katerih žal ni več tu med nami zaradi procesa staranja ki mu nihče od nas ne more obežati. Ampak to, čemu smo bili priča v tej instituciji, širom celotnega političnega spektra, od levice do desnice, je bil posluh, ki ga nismo imeli nikjer druge. Portugalski poslanci v Evropskem parlamentu iz vseh strank so v 90-ih letih prejšnjega stoletja iz eh, lastnih plač financirali našega sedanjega znanega ministra, gospoda Zakarjesa Kosto, ki je bil tu pet let kot predstavnik timorske eh, odporniškega gibanja in zahvaljujoč poslancem iz portugalskega parlamenta, iz levice do desnice, ki so vsak mesec dajali finančno pomoč za to, da smo imeli urad tu v Bruslju. Nam je to uspelo. In ta institucija je bila tudi tista, ki nam je prvič kjerkoli v svetu zagotovila prepustnico z imenom vzhodnega Timorja, da smo lahko predstavili vzhodni Timor tu v Evropskem parlamentu. Tako da, ko se vračam sem, se vračam z velikim občutkom hvaležnosti vam vsem. Dovolite mi, da zdaj prejdem na portugalščino. Rad bi nam reč spregovoril o razvojnih ciljih tisočletja in o tem, kako jih dosegamo v moji državi in kaj pričakujemo tudi od mednarodne skupnosti, da pomaga nam in drugim. Vzhodni Timor leta 2000 še ni bil neodvisna država. svoje prvo poročilo o ciljih tisočletja smo posredovali šele leta 2004 in tam smo opredelili cilje, ki jih želimo doseči. No, od takrat smo uživali resnični, pravi mir na vzhodnem Timorju in na tej podlagi smo lahko zagotovili solidno gospodarsko rast, visoko gospodarsko rast, 12 odstotkov na leto. Revščina nam je uspelo oklestiti za 9 odstotkov v dveh letih, smrtnost otrok in predvsem smrtnost novorojenčkov smo znižali na raven, ki smo si jo sicer zadali za leto 2015. Vključenost otrok v šoli se je povečala z 65 na več kot 80 eh, odstotkov v zadnjih letih. Prav tako smo že na dobri poti, da odpravimo nepismenost v prihodnih treh letih. 20 odstotkov našega proračuna namenjamo zdravstvu in izobraževanju. Ta preobrat je bil mogoč zahvaljujoč programu javnega financiranja, naprimer, ko gre za neposredne finančne transfere starejšim, invalidom, veteranom. Prav tako smo povečali količino obdelovanih površin in proizvodnjo hrane. Prav tako razvijamo načrt strateškega razvoja za obdobje 2010-2030 na podlagi katerega bomo lahko naše ljudi osvobodili iz okova revščine, v katerih so živeli stoletja in eh, tudi našo stopnjo razvoja do leta 2030 dvignili na srednjo do visoko raven. Kar zadeva naše rezerve nafte, naj povem, da z velikim veseljem ugotavljamo, da pobuda za zagotavljanje transparentnosti v panogi rodarstva in eh, ekstrakcije drugih naravnih bogatstv. Vzhodni Timor uvršča med najviše v Aziji in na tretje mesto na svetu, kar zadeva transparentnost in učinkovito porabo dobička iz naših zalog plina in nafte. Približno 30 odstotkov poslank v našem parlamentu je žensk. ključna ministrstva v vladi, finance, solidarnost in socialna pravičnost in pa državno toživstvo tudi vodijo ženske. Imamo tudi mladinski parlament s 130 člani, ki je bil ravno kar izvoljen na nacionalnih volitvah. Mladi izvoljeni v ta mladinski parlament so stari od 12 do 17 let. Naša želja je, da bi zagotavljali ravnovesje med spoloma v tem mladinskem parlamentu. Vendar pa so bila naša prečkovanja celo presežena, namreč mladinski parlament se stavlja 68 deklet in 62 dečkov. Vzhodni Timor je ponosen na to, da smo uspeli sprejeti enega najbolj humanih režimov na svetu. Prepovedali smo namreč smrtno kazen. Prav tako je najdaljši, najdaljša zaporna kazen 25 let. Naš sistem namreč ne pozna doživljenjskega zapora. Prav tako smo ratificirali vse ključne mednarodne konvencije o človekovih pravicah. Predložili smo že dve poročili v pristojnih institucijah in še naprej bomo krepili svoje prizadevanje za to, da izboljšamo spoštovanje človekovih pravic, svobode in dostojanstva za vse. Naša ustava izpostavlja primat mednarodnega prava nad našo nacionalno zakonodajo. Z drugimi besedami, vsa naša zakonodaja mora biti skladna z mednarodnimi konvencijami oziroma z mednarodnim pravom. Zdaj pa prehajam ponovno na angliščino in rad bi spregovoril o vprašanju podnebnih sprememb. Seveda, dokaj površno zaradi omejitve v času, s katero se tukaj soočamo. Dejstvo ostaja, da bogati in močni najbolj prispevajo in so prispevali k poslabšanju svetovnega okolja. Kljub temu dejstvu, vsi zavedamo, da napredek znanosti, tehnologije in industrije v zadnjih 200 letih prinaša ogromne koristi za nas vse, če tudi so te koristi na neenak način razdeljene oziroma se delijo na ne enak način. Vendarle pa mislim, da revnejši deli sveta ne smejo krivde valiti zgolj na bogate in na močne. Tudi mi moramo sprejeti svoj delež odgovornosti, ko gre za uničevanje naših gozdov, jezer, rek in mori. Azija ni nič manj odgovorna kot ZDA in Evropa, ko gre za to, da zagotovimo preobrat v podnebnih spremembah skoraj polovica ljudi na svetu živi na naši celini in to pomeni, da izvajamo velik pritisk na našo zemljo, na naše rodnine, na naše gozdove, na našo vodo. Če želimo izboljšati naše gospodarstvo in izboljšati življenje na stotine milijonov revnih v Aziji, potrebujemo vedno več energije, energente pa pridobivamo iz zemlje in številne novo nastajajoče ekonomske sile v Aziji zdaj prečkajo morja v iskanju novih naravnih virov v Afriki in Latinske Ameriki. Zato vzhodni Timor sodeluje z Maldivi. To sta dve najmanjši državi v Aziji, ki skup pozivata k enotni azijski agendi za trajnostni razvoj s podarkom na varovanju okolja, na rehabilitacijo okolja, na upravljanju z zemlišči, na zdravstvu in izobraževanjem za vse in, za, in na odpravi revščine in nepismenosti. Poziv bogatim in močnim. Bogati in mogočni nas se vprašajo, ali so se držali obljub, ki so jih dali pred TV kamerami in ali so bile pretekle politike dovolj učinkovite pri odpravljanju nerazvitosti in revščine. Prepogosto voditelji držav v razvoju prejemajo kritike zaradi premajhnega napredka pri razvoju eh, na podlagi pomoči, ki jo dobivamo od razvitega sveta, vendar pa mora tudi razviti svet opraviti pošteno analizo. Vemo, da obstaja jasen, odkrit občutek solidarnosti ljudi v Evropi, ZDA, na Japonskem, za svoje so ljudi v revnejših delih sveta. Morajo pa donatori tudi odpraviti predolge nepotrebne birokratske postopke, ki odvračajo številne v naših državah. Donatori morajo več svojega denarja nameniti razvoju podeželja, kmetijstvu, varnosti, prehrane, vodi, eh, ravnanju z odpadki, zdravstvu, izobraževanju. Na ta način se lahko ukrepijo nacionalne institucije in demokratični voditelji. V ta namen morajo donatori zagotavljati več neposredne namenske proračunske pomoči, da se na ta način zagotovi razvoj za prebivalce. Škoda je videti, da je le malo razvitih držav doseglo cilj nič cela sedem odstotka rasti BDP-a, ki se namenja razvojni pomoči. Široko grudne obljube dane v svoji luči mednarodnih pomoči, eh, mednarodnih konferenc ob boku filmskih zvest se pogosto pozabijo, ko se zavese zagrnijo in ko se reflektorje ugasnejo. Še bolj škoda je, ko vidimo, kako se na desetine milijard dolarjev na hitro najdejo za reševanje eh, propadlih bank, zavarovalnic, eh, zastarelih avtomobilskih industrij, kako se na desetine milijonov dolarjev izplačuje kot eh, nagrade ne sposobnim in pa goljufom, odgovornim za finančen polom. Vendar lepa naši pozivi bogatim naj okrepijo mednarodno razvojno pomoč, ne naletijo na ravno veliko odobravanja. Menimo, da je eden od modrih in poštenih načinov, kako lahko pomagamo državam, ki trpijo zaradi posledic finančne krize, ta, da se odpiše dolg, ki ga imajo najmanj razvite države in male otoške države in da se prestrukturira tudi dolg držav dožnic, ki se soočajo z velikimi internimi in zunanjimi izzivi, kot je nestabilnost, podnebne spremembe, ekstremizem in to v številnih delih sveta, še posebej v Južni Aziji in v regiji Velikih jezer v Afriki. Vzhodni Timor ima to srečo, da nimamo niti enega centa zunanjega dolga. In zato vas pozivamo k načemu, kar ne izhaja iz naših egocentričnih interesov. Če, ti, če si pogledate Almanah ekonomista za leto 2010, boste našli zanimiv podatek, da ima vzhodni Timor danes največji proračunski presežek na svetu v smislu odstotka BDP in niti enega centa zunanjega dolga. Kljub temu pa sočutimo solidarne s tistimi državami, ki imajo dolgove, ki so nesposobne te dolgove odplačati in ki s tem na nek način na stotine milijonov ljudi v svetu držijo v šahu. Kajti, če je bilo možno mobilizirati na milijarde dolarjev praktično čez noč, zato da se rešijo propadle banke, zavarovalnice, potem mora obstajati način in mora obstajati moralna obveznost, politična modrost za to, da se najde mnogo manj denarja kot eh, količine, ki sem jih omenil, da se obveznosti razvitih držav do najmanj razvitih v svetu okrepi in da se na ta način odpravi nekaj najbolj perečih problemov v našem svetu dan današnji. Spoštovane ekscelence, danes tu pred vami govorim z velikim občutkom hvaležnosti vam, Evropskemu parlamentu, Evropskim voditeljem, vsem našim razvojnim partnerjem in zato bi tudi s poniženjem tukaj rad priznal naše neuspehe in naše lastne omejitve. Mi na vzhodnem Timorju, ob robu in na robu razvejočega sveta, ne smemo zgolj pridigati zahodu kot eh, nekakšen povračilni ukrep, ker zahod je pridiga nam, temveč se moramo pogledati v ogledalo in se iskreno izprašati, kaj smo storili sami za to, da bi na stotine milijonov naših ljudi dvignili iz revščine v, boljše, eh, v boljšo eksistenco. Mislim, da vsi lahko storimo več in bolje, tako na vzhodnem Timorju, kot tudi drugot. V zadnjih letih smo močno napredovali, naša država je konec koncev neodvisna le 8 let nekatere številke, ki sem jih eh, delil z vami, na to tudi kažejo. Obstajajo pa številna druga področja, ki se jih ne da kvantificirati, kjer se dosežkov ne da izmeriti, vendar le pa so ti dosežki pomembni. Uspelo nam je namreč zaceliti rane naše družbe, spraviti v preteklosti nespravljive, pomiriti nas in Indonezijo, s katero delimo tragično zgodovino 24 let. Danes Sodni Timor in Indonezija uživata najboljše možne odnose, ki jih lahko imata sosedi. Uspelo nam je zgraditi mostove do celotne regije. Z več kot 100 državami imamo vzpostavljene diplomatske odnose. To so tisti dosežki, ki se jih ne da izmeriti, kvantificirati. In naši ljudje, kljub eh, globokim ranam 24 let okupacije, ne gojijo zamer proti komorkoli. Takšno je naše prepričanje in odločni smo, da bomo izpolnili prečakovanja naših ljudi in jih vodili v mirno prihodnost polno blaginje. Naj nas Bog vse blagoslovi. Najlepša hvala, gospod predsednik. Pred 18 leti kot vodja opozicije vzhodnega Timorja z veliko poguma, z veliko vizije, danes pa ste predsednik svobodne, demokratične, neodvisne države. Čestitam vam, gospod predsednik, in želim vam vse najboljše, želim vam in vaši državi ter vašim prebivalcem vse najboljše. Hvala za ta prelep govor.